Euh, Kolegi in kolegice, začenjamo sejo odbora. Današnji dan bo poln razprave in to bogate razprave. V naši sredi bomo pozdravili tudi komisarja Oettingerja. danes eh, do povdan naj bi bil prisoten, medtem ko se bomo pogovarjali o poročilu Olbricht Toma o večletnem finančnem okviru. Imamo tudi poročilo Depre Levandovski o lastnih sredstvih Evropske unije. Ta dosjeja sta tesno povezana. Naš odbor meni, da brez lastnih sredstev ni niti novega finančnega okvira. To je tudi prva seja v letošnjem letu in zato bi rad zaželel vsem veliko sreče. Tudi vam, gospod komisar, veliko sreče in uspehov za vas in za vaše bližnje. Vsem kolegom in kolegicam, sodelovcem in sodelovkam želim veliko uspehov, uspešno novo leto 2018. Čaka nas veliko dela, seveda. Pogovarjali se bomo o večletnem finančnem okviru po letu 2020. Čakajo nas naslednje faze pogajanj o brexitu. Čakajo nas razprave o lastnih sredstvih. Veliko izzivov je pred nami. Seveda pa se bomo ukvarjali tudi s predlogom proračuna za leto 2019. Srečno novo leto vsem. Upam, da ni komentarjev na snutek dnevnega reda. Zahvaljujem se splošnemu poročevalcu Danieleju Viotiju, ki je prižgal zeleno luč preložitvi eh, obravnave njegovega poročila. Najprej se bomo torej pogovarjali s komisarjem Oettingerjem o eh, večjih finančnem okviru in lastnih sredstvih. Dnevni red je sprijet. 4. in 11. Eh, decembra lani so koordinatorji sprejeli odločitve, ki jih najdete v doseju. Če komentarjev ne bo, bodo te odločitve, ta priporočila, sprejete. V tej isti dvorani pa nas čaka pozneje eh, zvečer tudi eh, koktejl ob novem letu. Predtem bomo glasovali, tako da bo verjetno dvorana polna. Upam, da prav tako ni komentarjev v zvezi eh, z zapisnikom z dne 4. decembra. Če komentarjev ni, je ta zapisnik se je sprejet. Sedaj pa točki 5 in 6, ki ju bomo obravnavali skupaj. Z nami je komisar Oettinger ki se mu toplo zahvaljujem v vašem imenu, kolegi in kolegice. Predlagal je celo, da bo šprical zasedanje kolegija komisarju. Gospod Oettinger nas bo zapustil ob 10.30 danes do povdan, tako da imamo nekaj časa. Sodeloval bo v razpravi skupaj s oporočevalcema o prejšnjem finančnem okviru. Na to nas bo čakala razprava z vsemi člani in članicami odbora. Začeli bomo s poročevalci v senci, na to s pripravljavci mnen iz drugih odborov, koordinatorji in drugimi člani in članicami. Če bo časa dovolj, kot sem dejal, mora gospod Oettinger zapustiti našo sejo ob 10.30 gospod komisar, seveda lahko besedo dobite kadarkoli želite, tako da bo ta razprava interaktivna. Besedo bom sedaj predal za pet minut obima soporočevalcema. Najprej gospod Olbricht, izvolite pet minut. Uh, uh, the, uh, uh... Najlepša hvala, gospod prednik, predsednik. Imam nekaj uvodnih eh, komentarjev, eh, gospa Toma pa bo na to predstavila eh, drugi del. Prvič, najno poročilo je naslednji korak v razpravi o naslednjem večletnem finančnem okviru. V bistvu ne gre za večletni finančni okvir sam, gre za Evropsko unijo jutrišnjega dne. Ponovno se odzivamo na stališče komisije, ki je bilo predstavljeno v beli knjigi, pa tudi eh, v eh, predstavitvi komisarja Oettingerja in komisarke Kresu o prihodnosti financiranja Evropske unije. Eh, Govore je bilo o različnih scenarijih, o določenih osebnih, supračujem, osnovnih elementih, kot je dodana vrednost ta dokument eh, sva vzela zelo eh, resno, ne zgolj, da bi se odzvala na vprašanja, ki jih eh, poraja, ampak da bi komisiji in tudi svetu predstavili naše stališče še preden komisija predstavi svoje stališče maja. To lahko torej pričakuje od nas, ko bodo pripravljali svoje stališče v eh, svetu. Predstaviti želimo torej naše stališče, ki kaže, da se parlament noče odpovedati ambicijam. Ne ambicijam parlamenta, ampak ambicijam Evropske unije. Menimo, da prihaja čas, ko bo treba jasno povedati, še posebej po Brexitu, eh, kaj želimo od Evropske unije, kaj pričakujemo od Evropske unije. To je ta pereča tema. Prvo kot prvo, ohraniti moramo politike, ki jih sedaj imamo. Seveda je treba določene stvari poenostaviti, korigirati in tako naprej. Ampak to politiko je treba ohraniti zato, ker deluje. Naprimer, pri kohezijski politiki, eh, kmetijski politiki, uh, imamo določene težave pri izvajanju, ampak politiko samo je treba ohraniti. Strinjamo se s komisijo, da imamo tudi nove prednostne naloge, nove izzive, ki bodo del večletnega finančnega okvira v prihodnosti. Gre naprimer za vprašanje eh, varnosti in obrambe, gre naprimer za odziv na migracijsko krizo. Ta ima dva vidika. Interni vidik, kaj je narediti z nezakonitimi priseljenci, in eh, eksterni vidik, kako se v prihodnosti eh, izogniti Eh, masovni množični eh, migraciji oziroma eh, priseljevanju. Potrebujemo dodatna sredstva za to. Dodatna finančna sredstva in to izpostavljamo, zato ker gre za nove prednostne naloge. Kot soporočevalca nisva pripravljena eh, pripravljena predlagati zamenjave starih, starih politik z novimi politikami. Ne, potrebujemo nova finančna sredstva, s katerimi bomo podpirali uh, nove prednostne naloge. To ni popolnoma enako kot eh, stališče, ki ga je predstavil komisar Oettinger. kohezijska politika in kmetijska politika morata uh, imeti na voljo isto nominalno raven uh, sredstev, upoštevajo seveda tudi Združeno kraljestvo. Predlagamo, da povečamo uh, obzori 2020 za 1,5 kosme in uh, eh, je uh, dvakratna sredstva uh, in tako naprej. To je rezultat različnih razprav, ki tečejo v uh, parlamentu. To je tudi rezultat novih prednostnih nalog. Posledica je ta, da za začetek dela priča, uh, pričakujemo, da bomo naslednji večletni uh, okvir utemeljili na 1,3 uh, BND. 1,3 odstotka BND. Na to imamo področje obrambe, naprimer, ki naj bi bilo deležno 1,2 eh, milijardi evrov letno eh, in če to upoštevamo, pridemo do 1,3 plus, eh, se pravi, 1,3 odstotka. Komisija je govorila pred kratkim o 1,1 plus, no to pomeni 1,2, ampak mi predlagamo, da smo bolj ambiciozni in da predlagamo 1,3 odstotka spremeniti moramo nekatere strukturne politike, jih ponestaviti, eh, povečati njihovo učinkovitost, to je jasno. Ampak pravo vprašanje je, kakšne bodo ambicije Evropske unije v prihodnosti. Toliko o vodoma, sedaj pa bomo besedo predali gospe Toma. Toma. Najlepša hvala, gospa Toma. Oui, merci, komisar, euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, hvala, da ste danes z nami. sama bom prevzela bolj tehnični del te predstavitve. Gre za naše zahteve v zvezi z organizacijo proračuna samega. Predsednik odbora za proračun je to že večkrat dejal in to so ponovili tudi drugi kolegi, da je treba spoštovati določena proračunska načela. Določena načela se v Evropski uniji ne spoštujejo več. Naprimer, eh, načelo enotnosti, celovitosti. vključevanje eh, eksternih skladov znotraj eh, proračuna, eh, vprašanje proračunskega ravnotežja in pa vprašanje ravnotežja med obveznostmi in plačili, tako da se bomo izognili krizi na področju plačil, ki je zavladala v zadnjih letih. Ne moremo imeti specifičnih dohodkov za specifično porabo. Ne na zadnje, je treba spoštovati eh, tudi člen 311 eh, PDEU. Spoštovati je eh, treba tiste politike, ki izhajajo iz tega člena pogodbe. Na to tudi vprašanje trajanja in kompatibilnosti med mandatom parlamenta eh, in komisije ter eh, obdobja trajanja večletnega finančnega okvira. Večletni finančni okvir eh, je trenutno sedemletno obdobje. To bi lahko sprejeli, če bomo od naslednjega mandata naprej imeli obvezno revizijo, umestno revizijo. Tako da bi imeli na to sistem 5 plus 5 določene politike zahtevajo eh, predvidljiv pristop. Nima smisla, da se na to eh, spet pogovarjamo o tem, če piše tam review, revision ali kaj podobnega. S tem izgubljamo veliko časa. Obvezna umestna revizija, torej, ki odgovarja eh, tem zahtevam. Povečanje fleksibilnosti, ki jo prav tako pogrešamo. tekom umestne revizije uh, lani smo se o tem pogovarjali. Dotaknili smo se tudi uh, povečanju zgornjih omejitev uh, pri uporabi uh, sredstev za plačila in obveznosti, na to uh, posebni instrumenti v okviru uh, vi, više ovojnice za fleksibilnost, eh, dve milijardi in na to tudi eh, ustrezna sredstva za Evropski solidarnostni sklad. Upoštevali smo tudi vaše eh, predloge o razvoju ideje dodane vrednosti. Strinjamo se s tem prisopom v besedilu, pa smo zapisali, da je treba tukaj poskrbeti za ustrezne definicije in kriterije. Tukaj v odboru za proračun smo tekom eh, razprav eh, že videli, da ima dodana vrednost različne definicije, glede na to, kdo govori. Ravno zato je eh, treba bolj natačno analizirati in poglobiti to razpravo. Res je, da se strinjamo tudi s poenostavitvami politik. Omnibus očitno ni bil dovolj. In še eno pomembno vprašanje - transparentnost. Vaša seja kolegija eh, o eh, instrumentu za Turčjo eh, kaže, da nas čaka še veliko dela. Tekom spravnega postopka o proračunu je bil sklenjen dogovor tudi eh, o tem instrumentu za Turčijo. Pri tem pa je treba zahtevati več eh, transparentnosti eh, proračuna, več transparentnosti vizavi parlament. Omenila sem že plačilno krizo. Izogniti se moramo takšnim internim krizam v prihodnosti. Predlagamo pa tudi novo strukturo o tem smo se prav tako eh, na dolgo in počes eh, pogovarjali. Nekateri eh, poslanci so že izpostavili to vprašanje v pogovori z mano. Z gospodom Olbrichtom meniva, da je treba storiti dvoje. Prvič, struktura proračuna mora biti dosledna in mora upoštevati politične prioritete. Trenutno je treba določene stvari še izpiliti. To je prva stvar. Drugič, strinjamo se tudi, da je treba ohraniti gospodarsko dejavnost in povečati trajnost eh, te dejavnosti. To bi lahko eh, bilo vključeno v posebno eh, poglavje. Več moramo narediti za solidarnost, prav tako znotraj ločenega poglavja. Na to odgovornost Unije v svetu v teh zadnjih letih eh, je to bolj vidna vloga Unije in eh, to je treba prav tako vključiti, vključiti v eh, ločeno poglavje. Potrebujemo pa seveda tudi poglavje o javni upravi. Ne sme priti do politične nejasnosti. Ni mogoče, da imamo v istem oddelku migracije in varnost. To pomeni, da je situacija zelo nezdrava. Ne zgolj eh, zaradi besedila, ampak tudi zaradi upravljanja proračuna. Sama sem obsedena s tem vprašanjem eh, instrumenta v Turčiji, ampak vprašanje je, kam eh, dati to vprašanje. Eh, pod migracije, pod vlogo Unije v svetu, kot vidite, potrebujemo jasne odločitve eh, v zvezi eh, s tem. Končala sem, eh, hvala. Seveda pa se razprava še naprej nadaljuje. Najlepša hvala, gospa Toma. Proračun mora biti torej jasen in izvedljiv sedaj pa soproščevalca o uh, lastnih sredstvih, bo zastel, začel gospod Depre, a še uh, gospod Olbricht. No, dodati sem želel zgolj uh, to, da uh, imamo tudi poglavje o sektorskih uh, politikah. Gre za rezultate mnen posebnih specializiranih odborov. Tega ne najdemo v uredbi o večletnem finančnem okviru, ampak gre za eh, sektorske uredbe. To najdete v eh, najnem poročilu, ampak gre zgolj za glavne elemente. Eh, pogovarjali smo se že o morebitni spremembi besedila. Za nas je pomembno predvsem, da sledimo postopkom. Vedeti moramo, kdaj želimo končati z delom. Kot sopročevalca ponavljava stališče parlamenta, končati želimo pred volitvami. Eh, to seveda vpliva na dinamiko, na hitrost dela. To je pomembno, torej eh, končati pred volitvami. Parlament pa mora sodelovati tekom celotnega procesa. Eh, ne smemo čakati na končni rezultat. Najlepša hvala. Tudi drugi kolegi bodo dobili besedo. Najprej pa soporočevalce v vlastnih sredstvih. Najprej gospod Deprej, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Omejil se bom na splošna načela, kjer se z gospodom Levandovskim popolnoma strinjava. Prva stvar, pri kateri ustrajava, gospod predsednik, in o tem ste govorili tudi sami, je naslednja. Meniva, da mora parlament povezati revizijo večletnega finančnega okvira in vprašanje novih lastnih sredstev. Uloga parlamenta je, kar se tiče eh, novih eh, virov finančnih eh, sredstev, zelo omejena in ravno zato nimamo veliko, možnost, da bi, veliko možnosti, da bi kaj dosegli. Gospodom Levandovskim sva delala na podlagi analiz Eh, skupine Monti, eh, skupine na visoki ravni. To je namreč eh, najsodobnejši dokument, ki vsebuje največ ustreznih argumentov in je zelo natančen. Gre tudi za rezultat institucionalnih pogajanj oziroma ta dokument podpirajo vse institucije. Gospod Levandovski in jaz predlagava spoštovanje naslednjih načel potrebujemo svežen. Svežen je potreben za to, da bomo uh, lahko ustrezno uh, rešili vprašanje uh, lastnih sredstev. Drugič, ustvariti je treba dodano vrednost in uh, spoštovati interese uh, evropskih državljanov. Tretjič, uh, novi uh, lastni viri ne morejo začeti veljati kar vsi naenkrat, ampak gre za razvoj glede na potrebo, glede na prioriteto, glede na uh, operativno uh, dejavnost. Četrtič, ta sastestva je treba eh, povezati z obstoječim sistemom, naprimer imamo carinske dajatve, kmetijske dajatve, uh, sladkor, uh, dajatve za uh, sladkor in tako naprej. treba je rešiti tudi vprašanje uh, rabata. Določene uh, korekturne mehanizme lahko imamo, ampak o tem se lahko pogovarjamo pozneje. Šest. Rešiti je treba tudi vprašanje uh, preostalih sredstev proračuna uh, Evropske unije. Ohraniti je treba uh, predvidljiv sistem in uh, ohraniti prispevke držav članic. Vzpostaviti pa je treba uh, te uh, eh, lasne vire tako, da uh, se prispevek držav članic v proračun uh, na to sorazmerno zmanjšuje. Toliko, uh, gospod predsednik, o najnem delu. Hvala, gospod Deprej, gospod Levandovski. Hvala lepa odpiramo novo poglavje v neskončni misiji Evropskega parlamenta, da popravimo in reformiramo prihodkovno stran proračuna. Tukaj imamo pravi paradoks. Najprej že desetletja kritiziramo sistem, ki pa je bil stabilen, ki tudi desetletja ni bil popravljen. Torej, še en poskus, glede na to, da imamo z Brexitom priložnost in odstranjujemo enega velikih podpornikov trenutnega sistema. Sveda smo pred volilnem boju, zato bi morali biti previdni, kar se tiče naših predlogov. Čeprav posebno, kar se tiče najbolj občutljivih zadev, koš lastnih virov. To pomeni, da ne predlagamo spremembe pogodb, kot je omenil Žerar, ohranjamo fiskalno soverenost držav članic. To je to, kar je potrebno. Potrebno je še vedno soglasje in ratifikacija v nacionalnih parlamentih. Ne bo tudi ne klauzule pasarel in tudi ne utemeljitev, da bi nova obdavčitev davki za Evropo pozvali državljani z evropskim proračunom, kajti skušamo se izogniti otipljivosti, vidnosti teh novih virov, naprimer, kot je račun za elektriko med računi državljanov. Mislim, da je to prav, da torej ne postane to preveč otipljivo na računih državljanov, če želimo preživeti z našim predlogom. Najbolj občutljiv del našega posla pa je seveda izbor nabora novih virov. Nekateri izmed njih, dva izmed njih, sta že predloga deja vu. To je predlog DDV. Ta je najbolj usklajen davek v EU. Poprečno je 21,5 odstotka, vendar pa gre od 17 za Luksemburg do 27. Ta razpon je. Torej, če bi to imeli ponostavno podlago potem en, dva odstotek gor dol, da bi imeli torej temeljno podlago in eh, potem tudi s popusti, ki so pogosti v veliko državah članice. Mislim pa, da bi lahko več kot 12-13 odstotkov poročena, kot je v tem primeru, namenili temu. Potem pa tudi predlog 2011, dajek na finančne transakcije, FTT. to je obdavčitev transakcij. To ni Tobinov davek, kajti včasih slišimo, da predlagamo Tobinov davek. Ne. To je bilo v 70-ih letih. Takrat je bil to odziv na sist eh, propad sistema Bretton Woods. Tukaj pa gre sedaj za obdavčitev transakcij na borzah, na tujih borzah. To je bil torej odziv na ta fenomen. Sedaj pa želimo, kot je bilo predlagano 2011, obdavčiti transakcije in se izogniti obdavčitev gospodinstv, družinskih gospodinstv, če si nekdo sposodi od banke za potrošnjo, to ni obdavčeno. Prav tako tudi ne posojila MSP-jev. In tako bi torej lahko nadaljevali na podlagi okrepljenega sodelovanja, ki zaenkrat ne napreduje. Naslednji predlog je določitev gospodarskih družb, en, dva odstotka in to je spet premik, poskus harmonizirati konsolidirano davčno podlago. Tukaj bi naj potem obdavčili tudi digitalni sektor, to je zelo težko, da bi to naj bilo operativno. Vsekakor pa potrebujemo absolutno tehnične veščine Evropske komisije, če želimo to narediti operativno in resnično želimo, da bi to delovalo. Torej, tukaj je nekaj vprašajev, da bi torej obdavčili digiteh sektor ali pa da bi obdavčili podjetniški sektor in bi tukaj to zajelo tudi digitalno področje. Najbolj občutljivo vprašanje pa je, kako se boriti s podnebnimi spremembami in kako uvesti okoljsko obdavčanje. Tukaj bi želeli biti neutralni po državah. Če bomo to storili tako, da bo takoj kakšna država se videla v tem bomo, še preden bo predlog predlagan, ga že zatrli. Kot je bilo tudi z energetsko obdavčitvijo, ko je to predlagala komisija 2011, da bi obdavčili emisije, ki ne prehajajo z ETS. In takoj je bilo to ukinjeno. Takoj, ko smo iskali nekaj bolj neutralnega tudi naprimer ta oglični prilagoditveni davek od 2007. Mislim, da je Sarkozy to predlagal, da bi imeli torej ta prilagoditveni davek. Lahko to torej imenujemo nekakšna zaščita pred okoljskim dumpingom. Veliko modelov za to prilagoditev je. Vsi pa govorijo o uvozu iz držav izven EU in nimajo ekvivalenta ETS, to je torej nekakšen zeleni protekcionizem Evropske unije, naši ukrepi, da se zaščitimo proti okoljskemu dapingu. Seveda se popolnoma strinjam, da bi to lahko pomenilo tudi premike pri drugih državah. Še dodatek, sistem brez popravkov. Veliko popravkov in popustov je, če želimo imeti to brez popustov, potem lahko prelagamo lastne vire, vendar pa takoj potem pride do nekaterih nadomestil za veliko držav članic. In ne smemo zanemariti tudi ostalih prihodkov, ki so zelo raznoliki, nekateri so predvidljivi, drugi ne nepredvidljivi, bi morali biti v rezervi. Hvala lepa. Merci, monsieur Lewandowski. Najlepša hvala, gospod Lewandowski. Hvala za vaš prispevek. Besedo pa sedaj predajam komisarju Oettingerju, ki bo predstavil svoj odziv, svoje komentarje v zvezi s tem, kar je ravno kar slišal. Spoštovani predsednik, gospod in gospodje poslanke in poslanci. Najprej naj se zahvalim štirim poročevalcem, jim izrazim veliko spoštovanje. Osnutke, ki ste jih skupno sodelavci, pa tudi sodelovanje v različnih strokovnih odborov do sedaj pripravili, sem v zadnjih dneh prebral in pripričan sem, da je to poglobljena strokovna analiza, nekaj, kar kaže naprej za vse odrežence. Vesel sem, da se je parlament odločil, da se po posvečenem postopku pogovarja o obeh poročilih februarja. Boste sprejeli odločitve v odborih marca, pa potem veliko posvetovanje v Strasburu na plenarnem zasedanju. S tem boste svojimi stališči pravočasni se boste pravčasno vključili v razpravo. Na poti k našemu predlogu komisije, ki bi naj prišel maja, se trudim, kar se da veliko vaših struktur, pričakovanj, zamisli, vsebin, vključiti v ta predlog komisije. Naše delo je v ustreznem časovnem okviru. Pred dvema tednoma smo imeli veliko razpravo v kolegiju, predtem smo imeli konferenco skoraj tisoč odeleženci, tudi veliko poslancev je bilo, gospod Tatui je tudi bil. In trudimo se, da bi kar se da hitro odločno vključili vse odeležence. Kmalo bom v dveh prestolnicah in se pogovoril z vsemi pomembnimi ministri in nacionalnimi parlamenti, vodil dialog z državljani. V naslednjih tednih bomo vsakodnevno utrjevali naša stališča glede vseh elementov. Ampak zaenkrat je še vse precej tekoče. Še vse prehaja. Neformalni Evropski svet. Takrat pričakujemo jasen znak voditeljev Evrope, da bodo v proračunskem okviru predsedniki vlad in držav videli prednostno nalogo. Predsednik Tusk je z vami v stiku, zato da bi za nadaljne delo Evropskega sveta, za delo sveta 2018-2019, pospešili posvetovanje skupaj z vami, da bi se to odvijalo intenzivno. Nekaj pomembnih vsebinskih vprašanj pa je, o katerih je potrebno odločiti. Prvič, komisija se zauzema za odločen, dosleden proračun 27 terice, ne pa še za drugi proračun evrov moča. Iz več razlogov. Prvi med 27 in evroobmočjem, je vedno manj razlik. Proračun za evroobmočje je bil predlagan najprej 2011. Takrat smo imeli 17 držav v evroobmočju in 28 držav članic. Sedaj imamo 19 držav v evroobmočju in za časa MFF-a, naslednjega MFF-a, bo do pristopile še država 2, 3 v evroobmoče. Tako bo potem za tistih nekaj ostalih držav, ki bi jih izključili, bil izjiv zmerom večji. Prav tako menimo, da ne moramo imeti proračuna 70-terice, potem pa še za evroobmoče in bi več odstotnih točk BNI-ja prihodke, kar se tega tiče, tudi ločeno vključevali v to. Potem bi Macron iz Pariza potoval v Hak ali Dunaj in seveda ne bi dobil povsod dovoljen za to. Torej, potrebujemo močan, odločen proračun 27. Sedaj pa imamo dve velike vrzeli. Vrzel Brexit. Vedno bolj jasno je, kaj bodo Britanci 2019-2020 in v prehodnem obdobju po 2020 pripravljeni plačati. Strukturno, dolgoročno, vsaj drugi polovici naslednjega finančnega okvira, pa nam manjka 12, 13 ali celo 14 milijard evrov. tudi ne vidim boljšega ravnovesja v svojih pogovorih, kot da povem, da bomo to vzel Brexita 50 odstotno privačevali s prestrukturiranjem, 50 odstotno pa z novimi sredstvi iz 27-erice. Potem pa seveda imamo vrzel, kar se tiče prihodkov in izdatkov. Gotovo imamo elemente, kjer je smiselno izvajati stvari na evropski ravni. Da pa takrat, ko smo razvijali ta finančni okvir, ki ga imamo, to še ni bilo znano, še ni bilo sploh možno tega zaznati in predvidevati. Varnost na mejah, boj proti terorizmu, migracije, pomoč za begunce izven EU okrepljena razvojna pomoč, raziskovanje za obrambo in obramba sama. Pri vseh teh temah lahko dokažemo dodano vrednost. Čisto zavestno naj navedem primer. Naše države članice imajo 100 tisoč uradnikov na mejah. Frontex jih bo imel tisoč ni potrebno biti matematični geni, če povemo, da bi bilo bolje, če bi nadzirali zonanje meje brez vrzeli. Vsak, ki pride k nam, mora biti registriran, poprašen po razlogi, zakaj prihaja, ekonomski pogoji, družinski pogoji, državljanska vojna in potem ga vključiti ali pa vrniti. Če pa in bi potem znotraj EU spet vzpostavili prost pretok. V Nemčiji na Danskem se kontrolira bolj strogo kot kadarkoli prej. To se mi ne zdi prav prepričljivo. Med Avstrijo in Nemčijo se izvaja bolj strok nadzor kot kadarkoli prej. To ni prepričljivo. Moji strankarski kolegi na Bavarskem želijo uvesti carinike na ravni dežel. In to se spoh ne da uvesti. Da bi torej sedaj v gozdo postavili še notranjo mejo. Moj bog, to pa seveda ne bo šlo. Zato se torej sprašujem, ali je parlament pripravljen slediti predlogu komisije, da bi v naslednjih letih naš organ za varstvo na majah in obalno stražo v Frontexu povečali za nekaj tisoč. Ali pa bi Bolgariji, Grčiji, Italiji, Cipru, Malti pomagali finančno pri ukrepitvi meja. Tako bi potem zagotovili varstvo na mejah brez vrzeli na evropski ravni. Meje se da nadzirati, če si tole želimo. In potem bi znotraj EU spet imeli prav spet tako oseb. In bi to bilo spet obvezujoče. To bi bil velik med za, novo, za novi večletni finančni okvir. Ne pa potem še vedno prosjačiti za nekaj sto uradnikov za Frontex. Smo pripravljeni na ta veliki med, prav spretok znotraj 27-terice in strok nadzor na zunanjih mejah dodana vrednost na ravni Evrope. Ne želim izvemati programov, kar se reče vrčevanja pri koheziji in kmetijski politiki, brez vrčevanj, seveda pa ne smemo ogroziti kakovosti programov, nam ne bo uspelo. Naj izvajam dva programa, Erasmus Plus in obzorje programov. 2020. Torej, raziskave in mlajše generacije. Pri programih, kjer je dodana vrednost zelo prepoznavna. Včeraj sem bil na veliki konferenci. Kolega Artin Oldmajer sta to organizirala. Galileo, Kopernikus, vesoljska potovanja in celotne digitalne storitve, ki so povezane s tem. Vse to bo šlo le na evropski ravni in zato tukaj ne želim varčevati. Morda bi se lahko pogovorili celo o skromnem povišanju sredstev. Zmerno varčevanje pri nekaterih programih, največjih programih varčevanja, pa ne bi imeli, morda bi celo nekaj dodali pri nekaj malo programih, najpomembnejših programih. Vprašanje omejitev, zgornjih omejitev to, kar predlagate, je zmerno in ambiciozno. Kot poslanec, če bi delal v vaših vrstah, bi to storil točno tako. Lahko pa vam poročam tudi svojih poti po državah, kjer je ena cela nič standard in se sploh ne pogovarjajo o izdatkih, prihodkih pravijo samo ena nič. Ali pa svet tega ne bo potrdil. Mislim, da bi lahko prepričali države članice, da za ena nič že v tem večletnem finančnem okviru stežka financiramo vse, kar moramo in da bomo dobili še dodatne naloge, ki bi jih morali se bolj činkovito evropsko lotiti v interesu davkoplačevalske migracije, varstvo na mejah. In tega ne bomo mogli financirati za na nič. Konkurenčni boj, kohezija proti migracijam, temu se moramo izogniti. Varnost, obramba pred kmetijsko politiko ali proti kmetijski politiki, to bi bilo napak za našo evropsko držino delamo z 1,1x, to pomeni najmanj 1,1, maksimalno 1,2. To se mi zdi pomembno. Potem še naprej. Svežen 6. decembra, koliko je to vredno, torej novi instrumenti, predpristopna pomoč za evroobmoče ali podpora raznih vrst, pa asimetrični šoki. če bom prišli na 1,2, bomo pač morali imeti druge ravni kot pri 1,1 in potem eh, sklad za razvojno pomoč. To bi rad vključil v proračun, vodil v proračun. To bi bilo ustrezno. In bi potem razvojna pomoč bila dragosežna naloga in bi bil to del proračuna. 1,0, 1,1, 1,2. To je vse odvisno tudi od tega vprašanja. In potem tretji primer. Še en poskus, da bi polna prenosljivost neporabljenih sredstev iz proračunskega leta 1 bila možna v proračunskem letu 2, 3, 4. In da ne bi samo dosegli 1,1 ali 1,2, potem pa dostopnost sredstev zaradi spremenjočih se nalog in težišč ne bi dosegli. Zanima me, kakšen bo odziv svetu. Hvaležen sem gospe Toma, da ste še enkrat speli sedem let. Kajti, če imamo mandat komisije pet let, parlamenta pet let, petletni finančni okvir ali pet plus pet, če resno mislimo s tem, potem parlament. V zadnjem letu mandata naj ne bi komisiji v zadnjem mandatu diktiral celotni naslednji mandat. Sedem let bi torej bil nekakšen most, nekakšna premustitev za demokratično simetrijo. In to bo komisija tudi ustrezno napovedala, verodostojno napovedala. Govoriti moramo o pogojevanju ekonomsko pogojevanje ali pravno pogojevanje pravne države. Naši pravniki pripravljajo za to vse tehnične in pravne podlage. Še predzadnja točka poglavja, to je politika. Zato si želimo šest ali sedem poglavi. Naj podam primer. Varnost in obramba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 ne pa da bi samo 50 proračunskih strokovnjakov vedelo, kaj je ena B, kaj je 5, kaj je 4, kaj je ena. Še zadnja točka. Maja bomo predlagali šesti večletni okvir. 88. je bil prvi, Žak Delor. Pri dozdajnih petih pa ene težave nismo ni še nikoli imeli. Po predlogu komisije in pred vstopitev v veljavnost 2021, bomo imeli evropske volitve. Tega še ni bilo. In to je velika nevarnost. Zato vam pravim, zame bi bilo slabše, če bi imeli predlog, potem se ne bi veliko zgodilo, potem bi imeli predvoljeni boj, vi bi šli v boj, špicen kandidati bi šli v boj, želi bi se več denarja, raj Evrope, drugi bi dali sploh nič denarja za birokrate v Bruslju. In potem bo zmagal določen špicen kandidat ali špicen kandidatka. In potem boste imeli nov parlament, potem boste imeli notranja strukturna vprašanja, odbore, stališča, konstituiranje, potem počitnice, letne počitnice, potem predstavitve za komisarje, potem novo komisijo, novega predsednika komisije, ki bo moral del svojih obljub uresničiti tudi v MFF-u. Potem bomo imeli 20 novih komisarjev in komisark. To bo potrebno veliko časa in potem bomo že spomladi 2020, ko se bomo začeli posvetovati. In potem bomo spet decembra 2020 dosegli rezultat. No, tu bomo ponovili napako od zadnjič. Ko bi pa lahko sredstva za kohezijo, za raziskave, za veliko programov namenili že leta 2021, pa bi to leto izgubili tako kot je bilo leto 2014, popolnoma izgubljeno leto. Zato prosim, ne moramo se sedaj odločati o tem, ampak ambicioznost imate. Hvala lepa za to, mi tudi. Poskušati moramo od maja 2018 do aprila 2019 videti to kot vaše in naše stališče, težišče, da bi svet sprejel to kot prednostno nalogo. Ne pa, da bi samo zavlačevali s tem. S tem bi v trenutku, ko Britanci odhajajo, dali znak, da je Evropski parlament pri vseh razlikah s komisijo in svetom sposoben sprejemati kompleksne odločitve. To bi bil dober znak dobrega upravljanja. Poskusimo. Če nam bo uspelo, to je še odprto. Če pa ne bi poskusili, bi bilo to ravno nasprotno tega, kar pričakujejo državljani od nas. Sicer, da smo operativni. Hvala lepa. No, lahko bi rekli, da je komisar Oettinger zelo angažiran za pripravo tega novega večletnega finančnega okvira. Pomembno je, da smo ambiciozni, odgovarjamo na pričakovanja državljanov, eh, da zagotovimo Evropo, ki ščiti Evropo, ki se pripravi na prihodnost. Kaj pa lasna sredstva, gospod komisar, lahko kaj da dodate o tem? Zaradi časovnih razlogov. Če tega ne bi bilo, potem bi bila, bilo delo visoke skupine Marja Montija in poslanki in poslanci nekaj, kar bi vrkli v koš. Vaša pričakovanja so jasna. Zato bomo sedaj podali nove predloge in razvite predloge. In del predlogov naš proračunski ukvir. Zanimivo pri lastnih virih je, da so nekateri nasplošno proti. Tega si sploh ne želijo. Želijo si, da bi parlament in komisija bila odvisna od prostovoljnih prispevkov nacionalnih parlamentov. To zmanjšati. Tudi enotne davčne stopne moramo posodobiti, spremeniti, ampak jih ohraniti potem dva, tri predloge. Tukaj se strinjam s tem, kar sta dejala gospod Depre in Levandovski, kar sta razvila, to vključiti v proračunski okvir. Vendar pa tudi tisti, ki so za, torej vas prosim, tudi če imate pomisleke glede lastnih virov, nekdo za ta, drug za drug element, potem nam bo spodletelo. Mislim, da je prenos prihodkov ETS nekaj, kar ni dovolj ambiciozno. Lahko to storimo. Podnebni ukrepi so že sprejeti po Parizu. Naši cilji za zmanjševanje emisij 2020, 2030, 2040 so evropski cilji. Pri temi zaščita podnebja imamo avtoriteto in verodostojnost. ETS sistem in trgovanje z emisijami na borzah je evropska vaša zakonodaja. Vse je evropsko. Samo prihodki gredo pa v nacionalne žepe. Pot nazaj kolegu Levandovskemu v Varšavo. To smo že imeli pri nekaterih ciljih. Z interesom, velikim interesom, gledamo temo finančnih trgov in ECB bi lahko zagotovili prihodke za evropski proračun. Prav tako sem skušal če ne bi bilo več izvozne poti na Kitajsko, bi potem s takim davkom dosegli nekaj, če bi bili ne birokratski. Če bomo torej sredili surovin ali pa če se bomo letili proizvodov, naprimer plastičnih vrečk pri velikih trgovinah. Nekaj vaših predlogov bomo predvideli na naši strani, potem pa se bomo borili za to, da bi skupina na visoki ravni imeli, ne bi prišlo nič. Bi to, po mojem mnenju, ne bil pravičen rezultat dragocenega dela visoke skupine in poročevalcev. Si, merci, monsieur komisar. Najlepša hvala, gospod komisar. Ja, bilo za besedo. Predlagam, da besedo najprej predamo poročevalcem v senci, ampak eh, zgolj enemu poročevalcu v senci na vsako uh, skupino eh, za večni finančni okvir in za uh, eh, lasne vire. Na to boste besedili. Prav, s koordinatorji. Govoril bom v portugalščini. Considero, ki v trabalju. Najprej bi povedal, da stališča o prihodnjem finančnem okviru in finančni perspektivi. Prav tako to kaže močno odločenost našega komisarja, kar je seveda govori o tem, da je 1,3 odstotke BND realistični predlog. Zdaj se podajamo izgovor, da bi zmanjševali politične prednosti ali ambicije. Prav nasprotno, pokazati moramo, da Eh, kot 27 držav članic. Ne smemo se lotevati tistih politik, ki dobro delujejo. Ni potrebno, da eh, umljamo toplo vodo. Nove prednostne naloge bodo seveda zahtevale nove vire. Tako preprosto pa če. Obramba in varnost morata postati nova. Eh, je dobro, torej bo kohezijska politika. Um, Um, ostala takšna, kot je do leta 2023. Tako da mislim, da se imam tri minute prav. Največ tri minute, ni pa nobenih težav, če so, boste odločili biti krajši. Bom se skušal tega držati. Dovolite, da se najprej zahvalim komisarju Oettingeru za današnjo razpravo, kajti tako smo lahko razčistili določene pomisleke oziroma do, do, določeno vprašanje glede dela, ki so ga opravili naši poročevalci pri obeh dokumentih. Nekaj tem bom izbral, ki zadevajo prihodnji v FOU. Naše politično stališče je gospa Toma dobro pojasnila. Imel bi torej nekaj vprašanj glede virov. Kar zadeva VFO, vaše ambicije, h katerim ste se zavezali in ki so naše skupne ambicije, namreč, da bi lahko eh, dosegli eh, splošni dogovor do aprila 2019, torej pred naslednjimi volitvami. Ta ambicija, ne bi smela postati nekaj, kar nas vleče navzdol. Že nekaj izkušenj imel z letnimi proračuni, ker je seveda stvar nekoliko drugačna in te potem začne preganjati končni datum. Poskrbeti moramo, da si bomo dopustili dovolj časa, za razpravo, ki bo ustrezna, zato da bomo ukrepali ustrezno in seveda mora biti to povezano tudi z močnejšimi političnimi ambicijami v naslednjem VFO in hkrati mora biti to povezano s tem, da poskrbimo, da bodo na voljo potem tudi ustrezni viri, ki so za to potrebni. Kar zadeva lastna sredstva. Tukaj bi imel nekaj vprašanj. To, kar je bilo povedano, se po celoti strinjam. Digitalna politika mora biti obravnavana na evropski ravni. Države članice tega ne morejo storiti same. Ni prav, da bi Facebook določal, kdo koliko plača in kje, kot je ustanovitelj pred nekaj tedni predlagal. Hočem, da bi ustanove, kakršna Evropska unija, odločile, kakšne davke je treba plačevati, kdo jih mora plačevati, na kakšen način in tako dalje ne želim, da bi o tem odločali veliki vlagatelji. Kar zadeva davke na okolje. Osredotočiti se moramo na fiskalni dumping in socialni dumping v Evropski uniji. Ne glede na to, katere davke bomo potem upeljali. Prav tako moramo pozorno spremljati socialni dumping, ki se odvija zunaj Evropske unije, še zlasti uh, Eh, kar zadeva okoljski dumping. Previdni moramo biti glede tega, da naše družbe ne bodo investirale zunaj Evropske unije, ker bodo tam davki na okolje nižji in eh, ne želimo torej stvarjati to vrste konkurence. Torej biti mora predsedojoči, kolegice in kolegi. Hvala, gospod predsedojoči. Govoril bom o mnenju odpora za proračun, prihodki ustrezno in učinkovito uporabljajo. Prav tako je treba poskrbeti, da bodo plačila izkoriščena za to, da se obravnavajo glavne od BND, ki temelji od prihod, prispevkov držav članic. Kar zadeva razporeditev lastnih sredstev, moramo ugotoviti, eh, ki bi se morali osredotočati na tiste projekte, ki so dobičkonosni na dolgi rok ne pa na to, da se financirajo programi, ki zgolj zagotavljajo kratkoročne eh, do dodeljevanju do virov in prispevala k učinkovitosti in preglednosti. Merjanje in poročanje eh, glede doljevanja unije in zagotavljati več dodane vrednosti EU. E, Najlepša hvala. Skupina zelenih. Dva sta na seznamu eh, govorcev, potrebujem pa zgolj enega. Gospa Nirjada boste vi prevzeli svojo vlogo koordinatorke in odločili, kdo bo dobil besedo? No, se upravičujem. Gospod Nirjada, izvolite. Hvala. Upam, na, eh, da bom zmagala v tem tekmovanju, kdo bo najkrajši. Upam, da bomo tukaj lahko zasledovati tudi, tudi um, prispe, uh, raz, razumen prispevek pristop, da moramo zmanjšati revščino in nezaposlenost na lokalni in regionalni ravni. Prav tako pa potrebujemo ustrezne, vla, ustrezne vlaganja, ki bodo zagotovila trajnostno rast na podlagi solidarnosti, kajti sicer bomo zgolj prispevali k fragmentaciji in konfliktom. In komisar, zdi se mi zanimivo to, kar ste prepovedali o tem, da bi se evropska družina delila in da moramo biti skrbni, da se to ne zgodi. Ampak, če bomo čedalje več vlagali v obrambo in v vojsko in če bomo ogradili trnjavo Evrope in meje, potem iz naših izkušenj na Irskem, kjer smo videli eh, eh, trdo mejo Severno Irsko, kjer toliko, obstaja, eh, toliko leč obstaja in na srečo je nekaj, kar je zgodovina. Upam, da se bo ta družina iz tega lahko nekaj naučila. Torej moramo biti resnično prispe, pozorni, da ne bomo večali to nelagodje v Evropi. Iz naše izkušenj je večja poraba za uh, vojsko na mesto, za, uh, večjo, da bi več, večali porabe za SKP, brezposobnost in tako naprej. To ne bo dobro. Poskrbeti moramo za solidarnost in za sodelovanje med 28 državami članicami. In če želimo to uh, narediti, moramo bolj uh, se posvečati raziskavam, izobraževanju, zdravstvu, integraciji, zaposlovanju in drugim področjem. Prav tako pa moramo uh, nekati uh, tukaj. Uh, ščititi davčne oaze in moramo manjšati razdrobljenost davkov. Torej, vrniti se moramo k solidarnosti in k socialni Evropi in to so tiste želje, k eh, katerim pozivajo ljudje na terenu, torej naša baza. Veselim se torej te razprave in uh, veselim se tudi uh, nagrade, ki sem si jo zaslužila z krajš, najkrajšim prispevkom, se mi zdi. Ja, Čestitke, gospod Nirjada. V imenu skupine zeleni gospa Trupel in glede na to, da ste pripeljal kamne na odbora za tudi storila. Najprej bom govorila angliško, potem pa nemško. Že tretjič torej sem del uh, pogajanj o novem VFO. Pričakujem, da bodo konflikti oziroma spori še težji in težavnejši kot prejšnjič, kajti razlike med uh, tako imenovanimi neto državami in ostalimi državami so se po mojem mnenju še povečali. In če si pogledamo višegrajske države, bo zelo težko z njimi povečati evropski proračun. Celoti se strinjam s stališčem komisarja Oettingerja in uh, poročevalci, ki zasledujajo ambiciozen cilj 1,3 odstotkov. Zelo se strinjam s tem in zelo razočarana sem bila, ko je uh, Martin Schulz Um, se pravzaprav dogovoril, da se je prejšnjič prvič znižal proračun. Mislim, da je bil to zelo slab uh, kompromis, ki ga so podprli ELS in uh, liberalci. Mi zeleni pa smo v treh letih dokazovali, da naš proračun z vidika upravljanja meja, raziskav, kulture, izobraževanja, še zlasti pa boja proti podnebnim spremembam in stabilizacije Afrika, afriških držav, da bi torej uh, um, manj beguncev bilo treba oditi iz njihovih držav, da so to vse teme, ki zahtevajo višji evropski proračun. Zdaj pa bom začela govoriti nemško. Torej, strinjam se s pristopom gospoda Oettingerja, da je treba uh, predlagati ustrezno zmanjšanje pri velikih programih, še zlasti pri kmetijskih uh, in um, kohezijskih skladih, ampak to bi želela povezati z bratom, da to ni politika, ki je bila usmerjena v prihodnost in da. Um, vse to vodi k eh, onesnaževanju. Ta pogajanja mora biti odražena v prihodnjem VFO in to pravzaprav pogrešam v predlogu gospoda Oettingerja, pa tudi predlogu gospoda Olbrita in gospe letoma, mislim, bomo ustrezno odrazili v VFO, nam bo to eh, pomenilo kasnej veliko breme na, našem, na naših plečah. Samo pogledajte si, bomo ustrezno odrazili v VFO, nam bo to eh, pomenilo kasnej veliko breme na, našem, na naših plečah. Samo pogledajte si, kakšne so poplave v Kaliforniji in ostale. Eh, zadeve. Imamo več suš, imamo eh, večje eh, dezertifikacije. Trinjam z gospodom Oettingerjem, da ne potrebujemo proračuna za eurocono, temveč potrebujemo višji evropski proračun in pri tem bi morali sodelovati vsi, kajti Eh, Danska in eh, Združena kraljestva želimo, da, eh, pride, da vstopijo v evro, kajti menimo, da je to dobra politika, prava politika, da imamo SOE, da um, ni zato, ker bi želeli se vojskovati, temveč zaradi tega, ker potrebujemo skupno vojsko, zato da bi lahko ustrezno prevzemali globalno odgovornost. Vsekakor moramo povezovati naša sredstva, ne toliko, da jih povečujemo in ko, uh, ko, in mislim, da potrebujemo tudi lasno obramno politiko, kulturno razlikolikost. Komisar mora oditi, žal. Zato vas prosim, da končate uh, vaš prispevek. Da... Kulture, raziskave in izobraževanje moramo okrepiti. Zani komisar mora oditi k malu, gospod Zani, boste dobili ponovno potem besedo. Izvolite, gospod Zani. Eh, Hvala lepa. Najprej gled, kar zadeva VFO. Tukaj se ne bom spuščal v podrobnosti teh poročil, ampak želim povedati nekaj več o splošnih ciljih. Danes je novi VFO precejšen izziv. Izziv ki zadeva zlasti to, kaj storiti z neto uh, plačnicami. Z odhodom Združenega kraljestva pomeni, da bodo Italija, Francija in Nemčija uh, imele še večjo razliko v tem, koliko prispevajo proračun in kaj od njega, iz njega premejo. Pravi pristop, po mojem mnenju, bi bil ta, da bi ta odbor in evropske ustanove morale ohraniti formulo takšno, kot je, da torej se razmerja ne bi spremenila. To pomeni, da bi bilo treba znižati izdatke, ki ne prispevajo k otopljivim rezultatom in a, povečati treba tiste proračunske vrstice, ki so dokazale, da lahko prispevajo k določenim rezultatom. Gre za politično odločitev. Videli smo, da obstaja podlaga za to. To smo videli tudi pri predpristopnih načrtih za Turčijo, kjer je obstajala politična volja, da se dosežejo neki rezi, če je to ustrezno utemeljeno. Kar zadeva lasna sredstva. Tukaj imam določene dvome, prebral sem, pre, pre, pre, prebral sem ob, eh, poročilo obeh poročevalcev in v njem ne najdem nič zelo inovativnega. To, čemor sem vi, uh, priča oziroma kar bere izkušnje v nekaterih eh, državah uh, z roamingom, bi nas morale privedli k razmisleku. Evropska unija je opravila dobro delo, kar zadeva v sredstvih, je izrazil določene dvome o tem davku. Predlag je bil v Italiji namreč davek o finančnih sredstvih, je izrazil določene dvome o tem davku. Predlag ga je bil v Italiji namreč davek o finančnih transakcijah. Rezultati tega davka pa so bili veliko nižji, kot so bili pričakovani. Unijo veliko prihodka, ki bi se moralo, ga moral, moral stekati v evrsko območje, bo morda izgubljenega. S tem novim davkom bi, po mojem mnenju, lahko precenjevali to, koliko, kolikšen bo odvračali ljudi od uporabe teh izdelkov. To je eno, ampak če dobimo na, o, pridobiti s tem nove prihodke, potem to nekaj drugega. In oboje ni nekaj, kar bi lahko o, uskladili. Gospod komisar, preden odidete. Hvala lepa. Dovolite, da se osredotočim na tri točke, kajti o, vsekakor bom skušal uh, se oglasiti še v vaših podničnih skupinah, pa tudi v tistih uh, strokovnih uh, skupinah, ki so relevantne za evropski proračunski okvir. Najprej digitalna tematika. Tukaj sta dve zelo pomembni nijansi. Prva so naložbe v digitalne tehnologije, v digitalno infrastrukturo, v digitalno izobraževanje. Zato razmišljamo o tem, ali potem, ko je digitalna revolucija tisti razvoj, ki nas uh, zaznamuje, ali ne bi bilo dobro, da bi imeli ločen uh, naslov oziroma razdelek za digitalno tehniko oziroma za digitalne teme, kajti to bi ponazorilo vse, več, vse večji pomen digitalnih programov v evropskem proračunu. Kot drugo gre za vprašanje, kako bi tiste platforme, ki eh, ob, ob, obvladujajo eh, del avtomobila, drug del pa prihaja iz Bratislave, tretji pa iz Bukarešte, potem naš eh, finančni na tem, da bi tukaj ustvarili večjo preglednost, tako da bi imeli neko razumno in pravno zanesljivo odgovornost. Ti otoki z nizkimi davki ki, da bi ti potem pravzaprav prenesli proizvodnjo v eh, ZDA, to je tvega, želi še pred koncem letošnjega leta. Kar zadeva obrambo, tu ne gre za večje izdatke za obrambo, gre za učinkovitejše izdatke. Tukaj lahko dokažemo, da razpise koordinirali in sofinancirali na evropski ravni. Še ena razsežnost je, če bi za proračunsko leto 2021 gre torej za več investicij, temveč za boljše investicije. In če bomo eh, te razpise koordinirali in standardizirali, s petimi milijardami potem objavili razpis. Vprašanje, koliko vlagamo, je nekaj posem drugega, ampak to, kar izdajamo, je treba izdajati na boljši, na bolj koordiniran in bolj strukturiran evropski način. Evro, eh, američan za en dolar dobi veliko več, toliko kot dosežejo američani. Gospa Trupel. Eh, dobili se bomo še ločeni, eh, dobili smo tudi eh, določene predloge oziroma ponudili smo vam določene datume tudi za vidike kulture, medije, tako da določene pravne predloge smo prejeli, najvišjih pomoči, degresivno ali dobi denar kmet ali tisti, ki mu najema, daje zemlišče v najem. Tukaj podobno uh, dobimo mnenje uh, računskega ob, uh, sodišča ali peh. In tukaj moramo poskrbeti za ustrezno ravnotežje med uh, proizvodnjo na protožnostjo na, na površini, um, biotsko raznovrstnostjo, zmožnostjo preživetja naših živali in rastlin. Uh, tako da bi na tej podlagi lahko razvili boljše instrumente. Za danes je to vse. Gospod komisar, dovolite mi, da vam zastavim naslednje vprašanje. Če pridemo do dogovora o večletnem finančnem okviru spomladi leta 2018, bi to omogočilo komisiji, da zelo drastično poenostavi finančno uredmo in postopke. To je namreč tema, ki jo skepticizem in celo eurofobijo. Hvala za vašo prisotnost danes dopovdan. Upam, da se bomo ponovno videli v naslednjih dneh in tednih in da bomo še naprej delali odločno in ambiciozno. Hvala. Še aplaus. Pridružili, vsak bo dobil dve minuti. Zelo strok bom, prosim spet za eh, razumevanje. Gospod Marinesku za itre in tran, izvolite. I, um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Podpiram eh, izjavo gospoda Oettingerja, kar se tiče vesolske politike. Mislim, da je to izjemno pomembno in pomembno je nameniti eh, dodatna sredstva za to področje. Upam, da bo eh, prometna politika in instrument za povezovanje Evrope financiran vsaj s toliko sredstvi kot. Uh, tisti izvirni predlog komisarja takrat Levandovskega eh, pred šestimi leti. Kot eh, smo lahko prebrali v poročilu Olbricht Toma, bo eh, oziroma bi moral biti tudi okvirni program 9 financiran z 50 odstotki več sredstev. Seveda najdemo veliko Eh, drugih eh, mnen in eh, zahtev v mnenih trani. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Jatenmeki v imenu odbora Envi. Najlepša hvala, bom kratka. V proračunu je treba upoštevati prehod na trajnosten okvir eh, dela. Evropska unija in Evropski parlament sta sprejela zaveze v zvezi s tem, v zvezi s podnebnimi spremembami. Zavedati pa se je treba, da v proračunu trenutno ni finančnih sredstev namenjenih tem zavezam. In eh, to je treba jemati zelo resno. Poleg tega Menim tudi, da smo slišali nekaj precej nerealističnih eh, idej, še posebej eh, zaradi eh, vrzeli, ki jo bo za sabo postil brejeti v zakup. Vedeti moramo, koliko dodatnih sredstev lahko realistično gledano pričakujemo. Omenjeno je bilo tudi vprašanje davkov. Pogledati si moramo alternativne. Eh, vire. Howarth, but never mind. Gospod uh, Howarth. Right. <laughs> um, of... Politiko Evropske unije, tudi na kohezijsko politiko. Še vedno pa moramo sprejeti dejstvo, da je kohezijska politika še vedno najpomembna naložbena politika Evropske unije. Uh, številni eh, uspehi, eh, dostop do sredstev za vse regije. To pomeni, da mora kohezijska politika dobiti vsaj toliko kot sedaj v naslednjem verečnem finančnem okviru. Bilo to preveč eh, težavno, ampak mislim, da je potrebna predvsem politična volja. Odbor regij podpira tudi dodatne pojme. Tudi kohezijska politika pokazati dobršno mero učinkovitosti in morda dobra ideja, ampak na njih se ne moremo vedno zanesti. Eh, velika priložnost je ustrezna eh, davčna politika za digitalne trge, ampak eh, ravno to je področje, kjer Evropska unija zagotavlja dodano vrednost tega, države članice ne morejo storiti same, ravno za Brexit je še nejasna, ne vemo, kakšna bo. Stališče vlade Združenja kraljestva je neuzdržno. Uh, in eh, bo moralo postati vzdržno eh, in eh, to bo seveda odvisno tudi od odnosov v prihodnosti. Najlepša hvala, davki, ki obstajajo v imenu odbora Deve. Hvala lepa, predsednik. V odboru Deve vemo, da bi morali imeti nicele 7 odstotka BDP za razvojno pomoč in razvojno politiko in še prav posebnost to dve, oskrba z živili in varnost oskrbe živili. Potem šest, čista voda in sedem, obnovljivi, tudi bogatijo tihotapci. Pomembno je, da poskrbimo za to, da te strukture deloma izginejo tudi v davčnih oazah. Imeli smo poročilo računskega sodišča, ki je popolnoma jasno naštel vse težave in skupine so se bile precej enotne, da tukaj moramo kaj spremeniti. Si, mešče Rebidjo, in nadzor. Tukaj gre za prednostne naloge in dodano vrednost. Prednostne naloge po prednostnih nalogah in dodani vrednosti. Imamo nove prednostne naloge, imamo eh, migracije, imamo varnost in obrambo, imamo vse te prioritete, prednostne naloge torej in dodana vrednost kako doseči dodano vrednost. Raziskovanje, javna naročila na področju. Kako lahko v kohezijski politiki razmišljamo na nove načine, potrebujemo nove ideje, pozabimo na staro strukturo. Ne sme nas skrbeti, tukaj naučimo za uh, naslednji večletni okvir po letu 2020. Na to pa še vprašanje lastnih sredstev. Ne smemo se bati jasno evropski. Zato, ker ljudje nočejo videti seznama zapletenih davkov, ki prihajajo iz Brusla. Tega se vsi zavedamo. Mislim, da, se, da si moramo. Resnično vračanje kmetijskih ukrepov državam članicam. Zaradi poenostavitve, ki je nedvomno povezana s tem, bo to za nas teže. Ampak za države članice pa upamo enostavneje. Če imamo toliko rečih linij že na začetku in kolegice. Malo sem razočarana. Sporočila berem, da tako kot do sedaj, za novo pa nova sredstva. To se mi zdi neprimerno in tudi škoda. Kajti to je zamojena priložnost. Sem pa hvaležen, ne ločujemo subsidijarnosti med eh, odnalog držav članic in EU. Nehati moramo hoteti delati preveč, ko je pa jasno, da ne bo financ to vprašanje pobude za mlade. To je skrivanje. Skrivanje, figov list, govoriti o subsidarnosti in to vključiti v to. Nehati moramo nenehno mešati pristojnosti, potem pa nihče na koncu ni odgovoren. Zato mislim, da tukaj moramo še nekaj postoriti. Pogojevanje, to poleče pogrešam, to je pomembna točka, če želimo več sredstev. Če... Metno, a medan gardja za bar. Najlepša hvala. Naslednja je gospa Gardija Zava. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. To je prva prava razprava z obema poročiloma na mizi in prisluhnili smo tudi komisarju, ki je povedal marsikaj zanimivega. Ne strinjam se z njim glede vseh elementov, to je treba povedati. Slišali smo že eh, nekatere kolege in eh, ne strinjam se z gospod Gresle, kar se tiče ponovne nacionalizacije kmetijstva. Sploh ne. To bi eh, bila največja gospodarska in strateška napaka. Številne študije kažejo, da bi bil to eh, polom. Eh, mi smo eh, z evropsko politiko zagotovili predvsej bolj učinkovit sistem, kot pa bi bila ponovna nacionalizacija. Države članice in kmetije so se morali seveda prilagoditi na te nove politike in v to vložiti veliko napora. Mislim, da ne smemo sedaj narediti koraka nazaj. To je prva stvar. Drugič, vprašanje pogojev in pogojevanja. O tem se pogovarjamo že dolga leta, tudi v okviru priseljenske krize in eh, to je zelo pereča tema zaradi eh, pomankanja volje v nekaterih državah. To je zelo nevarna razprava, kolegi in kolegice. Razumem pogojevanje, če to pomeni, da morajo vse države članice izpolniti zaveze. Prav, če tega ne naredijo, potem jih je treba sankcionirati. Ne morem pa se strinjati, da jih sankcioniramo prek kohezijskih skladov. kaj so kohezijska sredstva, zakaj bi morali kohezijska sredstva uporabljati za sankcioniranje držav članic. Ta kohezijska sredstva gredo v žepe regij in lokalnih oblasti, ki niso odgovorne za neupoštevanje predpisov njihovih vlad. Nevarno je uporabiti kohezijske sklade za to, da bi kaznovali države. Prav sankcioniramo jih lahko, vzpostavim lahko mehanizem za to, ampak ne zgolj prek priseljenske eh, politike, eh, ampak tudi z vidika drugih politik in dogovorov, eh, kjer se svet najprej odloči o nečem, na to pa teh odločitev ne spoštuje. Komisar že mesece pravi in razlaga, kako sam gleda na prihodnost večletnega finančnega okvira. Govoril je o številkah, o 50 odstotkih, lasnih eh, virov in tako naprej, kako bo treba to, eh, na to najti eh, dodatna sredstva, dodatnih 50 odstotkov sredstva druge. To pomeni, da bomo morali rezati sredstva. Prav, ampak to ni zelo praktično. Rezali bomo sredstva v programih, kjer jih tako ali tako ni veliko in ne vem, kako bomo potem pričakovali, da bodo ti programi delovali. Zakaj tega nismo naredili že v preteklosti, če bi lahko ta sredstva porezali. Ta sredstva bi lahko uporabili v druge namene, če smo menili, da eh, niso potrebna za določen program. Kaj želimo postati, ko odrastemo, kolegi in kolegice? Kakšne projekte želimo podpirati v prihodnosti? Številni menimo, da bi Evropska unija morala narediti več. Eh, svet zastavlja vedno več ciljev, veliko pričakujejo tudi državljani. In če želimo narediti več, potem potrebujemo za to sredstva. Ne smemo pa si lagati. Najlepša hvala. Gospa Vajdere, prisluhnila prispevku gospoda Ottingerja. Mislim, da je komisija na pravi poti, tudi kar se tiče prednostnih nalog. Strinjam se z njimi še en element, ki kaže na dodano eh, vrednost. To je eh, osnova eh, ekonomije. Notranji trg je izjemno pomembna z tega vidika in strinjam se z gospod Gardija Zabal. Marsikaj smo že naredili, marsikaj pa je treba še narediti, tako da bi povečali razen enotni trg. Vlagati je treba tudi infrastrukturo, ustrajati je treba pri instrumentu za povezovanje Evrope, na to železnice, na. Eh, področju Baltika, tako bomo povezali eh, severne in južne države članice in eh, zmanjšali odvisnost vzhodnih držav od Rusije, ki jih bomo potrebovali v ta namen. Sedaj porabimo 200 milijard letno v vseh državah posamezno in zato je treba obramno unijo ustrezno spostaviti, ker bi na ta način eh, predvsem bolj učinkovito uporabljati. Eh, povedala, da se popolnoma strinjam z vsemi kolegi, ki pozivajo eh, k močnejši kohezijski politiki in kmetijski politiki. Lahko govorimo o reorganizaciji, o večji meri učinkovitosti, o poenostavitvah teh politik, ampak mislim, da ne moremo govoriti o zmanjšanju sredstev. To namreč ne bi bil dober signal za državljane v celotni Evropski uniji. Ko je govora o koheziji, moram povedati tudi, da gre tukaj za podnebne spremembe, gre za digitalizacijo, gre za znanost. Vse te politike, o katerih smo že govorili, Kohezijska politika se nanaša tudi na eh, solidarnost in to pogrešamo ponekod druge. Vem, da imamo dve vrzeli v proračunu, ena se nanaša na Brexit, druga pa se nanaša na nove prednostne naloge. Ravno zato rešitve ne bodo preproste. Ubrati bo treba pravilen pristop v prihodnosti. Ravno zato bi rada izpostavila uh, to, kar je povedal že gospod Lamasur. Mislim, da je treba razmišljati o povečanju nacionalnih prispevkov in mislim, da, se, da si pred tem ne moremo zatiskati oči. Imela sem vprašanje za komisarja Oettingerja, ampak glede na to, da ga ni več tukaj, upam, da boste lahko kolega Olbricht ali pa Toma eh, ponudila odgovor ali pa ostali kolegi. Dejal je, da ne bomo imeli eh, drugega proračuna znotraj evropskega proračuna, torej nekega proračuna za evromoče, a to pomeni, da definitivno ne bomo imeli eh, te proračunske zmožnosti oziroma proračunske vrstice za evromoče. Če je to res, a to pomeni tudi, da ne bomo imeli specifičnih programov, ki so bili predvideni znotraj te proračunske vrstice eh, in ki bi se nanašali na strukturne reforme in konvergenco. Oziroma, a to pomeni, da bomo te elemente eh, vključili v kohezijsko politiko oziroma druge. S tem bomo eh, besedo predali poročevalcem, a dovolite, da se vaš predsednik še sam osebno izrazi. Hvala predsedovanje temu odboru in sam eh, po treh eh, letih in pol sicer pozitivno gledam na proračun, ampak ugotavljam tudi, da v primeru kriz ni povečati eh, fiskalnih prispevkov oziroma bremena za državljane. Če bomo imeli lastna sredstva, dala več sredstev evropskemu proračunu, ne, s tem bomo zmanjšali to vrzel med eh, državami dala več sredstev eh, evropskemu proračunu. Ne, s tem bomo zmanjšali eh, to vrzel med državami. Skupna kmetijska politika, kohezijski sklad in tako naprej. Seveda lahko tudi tukaj poskrbimo za reforme ovojnic in tako naprej. Obzorje v naslednjih mesecih bom sam pri tem ustrajal. Ne pravim, da je to preprosto vzpostaviti, ampak če si želimo, moramo zagotoviti fleksibilnost, drugače bomo ponovno pristali v situaciji, kjer eh, bomo ostali brez moči proračuna za večni devinašnji okvir. Ampak paziti moramo, da uh, postopamo uh, ustrezno. Govite, uh, bi pa postale učinkovite, če bi jih prenesli na evropsko raven. Prositi države članice proračune in evropski proračun. In tam bi lahko na to našli dodano vrednost Evropske unije. Toliko z moje strani, kolegi in kolegice, to so moji komentarji. Hvala, govarjo in eh, to so bili zelo zanimivi pogovori. No, na uh, Twitterju in ni bilo ravno uh, krvavo, ampak eh, vseeno je bilo zanimivo. Strinjam se z gospodom uh, Sarvamajem. Tukaj smo v Evropskem parlamentu, nismo svet, nismo komisija. Trebe ne obstajajo več, bodi si obstajajo. Uh, če obstajajo in če obstajajo tudi nove potrebe, jim je treba nameniti nova sredstva. Zato uh, so zastavila te za nove potrebe. To je primer dobrega upravljanja. To je razumen pristop. Ni pa razumno, da iz dneva v dan dodajaš nove zahteve brez novih sredstev. In to pravi svet. Mislim, da jih je treba eh, udariti po prstih. Na to se seveda lahko konvergenco znotraj Evropske unije je eh, to naša naloga. Povečati je treba kohezijska sredstva. In ker smo razumni, no vsaj sama sem razumna, eh, pravim, da potrebujemo nek minimum. Če potreba po konvergenci še vedno obstaja, potem ne vidim, zakaj bi lahko sredstva račun. Naš proračun je eh, prvi naložbeni eh, proračun in ne moremo zmanjševati teh naložb. To ne bi bilo razumno. Enako velja za kmetijstvo. Kolegica je odšla, ampak če želimo eh, ekologizirati kmetijstvo. Gospa Gresle, Eh, je dejala, da bi lahko ponovno nacionalizirali kmetijstvo. No, če bi to naredili, potem bomo v velikih težavah, ker bomo po, eh, s tem povzročili eh, večanje razlik med državami. Obstajajo objektivni razlogi za to, slišimo tudi strani sveta in vseh ostalih, tudi francoski organi in komisija pogosto pravijo naslednje. Ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, ne bomo Eh, imeli več eh, istih sredstev in ne bomo imeli eh, istih odhodkov. Me jih je treba upoštevati. Če nimamo sredstev, potem ne moremo spremati dogovorov o novih potrebah in porabi. Sveda sem tudi sama za obrambo, ker smo se pogovarjali o obrambi. Strinjam se, da potrebujemo nek enoten pristop k obrambi dohodkov in novih sredstev za to. Najlepša hvala. Eh, gospa Toma, pet minut ste porabili. Nisem povedal, da eh, vsak od vas dobi pet minut, ampak vi ste se držali tega nenapovedanega eh, časa. Izvolite, gospod Olbricht. Hvala lepa. Torej, če nisem politično korekten, vprašanje, o katerem govorimo, ali govorimo o predlogu komisije ali o našem predlogu danes govorimo o, smo poznali in moram reči, da je to velika težava znotraj komisije. Sedaj komisija govori o tem, kaj storiti z njihovim predlogom maja. Predlog je veliko komisarjev, da bi imeli svoj proračun in zanimivo bo, kaj bodo pripravili maja. To pozorno spremljamo in prišlo bo seveda realističen in ekstremen istočasno. Smo parlament pravimo, da je to politična poteza in pravimo, da ste sedaj na vrsti vi. Sveto to pravimo. Kje želite varčevati? Po naših analizah, če že ne strinjamo se, radi pa bi prekinili staro tradicijo, da bi začeli z enim odstotkom. Ne, predlagamo to, kar kaže analiza, če želimo imeti enake ambicije. To je prvič. Zato ne želim govoriti o odzivu komisarja zdaj, vedno bolj se pogovarjati o eksplicitnosti in vsebini politik. To, kar je dejala gospa Toma pred trenutkom. Vprašanje, kaj točno je kmetijska politika? Kaj točno to je? Je to del ekonomije ali je to proizvodnja ali je to proizvodna živil, solidarnost ali ekonomija? To je sedaj pravi trenutek, da odgovorimo na ta vprašanja če želimo to spremeniti, kaj ti sprememba je potrebna. Vprašanje, kako to spremeniti, kaj predlaga gospod Hogan. Kaj je kohezija? Morda je pravi trenutek, da odgovorimo na ta vprašanja. To ni kohezijska politika na splošno. Kohezije ni vsebina, temveč metoda. Metoda je deljeno upravljanje ko kritiziramo, kako se sredstva porabljajo pri hokezijski politiki, govorimo o vsebini ali o metodi, kritiziramo, kako se sredstva porabljajo, je, kaj bi naj storili. Gre za vsebinsko vprašanje, mi pa mešamo metode in vsebino. Potrebujemo elemente, ki so v koheziji? Da. Potrebujemo deljeno upravljanje z državami članicami, ker to vedno bolj črtamo, imamo cef, poseben oddelek brez kohezije. To bi pomenoma spremenilo kohezijo. Torej, ko pravimo manj za kohezijo, to pomeni kaj? Manj za promet, manj za infrastrukturo. Metoda krepi konvergenco. To, kar pravimo danes, komisija to razložila. Kako? Lahko to, kar je dejala tudi gospa Gardija Zabal, naredimo to 50, 50 odstotkov, potem pa vrčujemo. Moje analize kažejo, da bo zelo težko združiti oboje. Kako vrčevati? Končuje se mojih pet minut. Hvala lepa za to, da ne kritizirate našega poročila v tem trenutku, kajti s tem se bomo soročili v naslednjih dneh. Danes ni veliko časa, pripravljeni smo sodelovati in pripravljeni smo najprej odpreti resno razpravo ne samo o številkah, temveč o vsebini in pri vse vaše prispevke, vsa poročila imajo enak časovni razpored. Imamo skupni cilj, da bi spobodili komisijo in Oettingerja, da bodo ambiciozni v svojih predlogih maja. Za me je bilo najbolj fascinantno danes, ko sem poslušal francoske kolege, ki so skeptični zaradi kmetijstva, skupne kmetijske politike, To je kar eh, Kopernikova revolucija. Skepne besede so brez komisarja, ampak je pa tukaj Alain Lamassur, ki je veteran prejšnjih bitk, ki niso vedno bile uspešne v teh vprašanjih. Verjetno bi se lahko strinjal, da je bolj enostavno se pogovarjati o lastnih virih brez premijeja Camerona in brez pritiska varčevanja. Kajti to, taka je bila realnost 2011, 2012 in 2013. Še vedno pa moramo biti previdni o predvolilnem letu in ne biti provokativni, kajti ne moremo obljubiti, da bo evro, ki bo šel v Bruselj, peč van na nacionalni ravni. EAS, ima proti argumente. Izdatki na evropski ravni pa brez varčevanj na nacionalni ravni. Tudi ne moramo obljubiti fiskalne neutralnosti, gospod predsednik, če želimo biti resni glede nominalne vrednosti proračuna brez britanskega prispevka. To je torej še razlog več, da smo modri glede tega vprašanja. plastika, ETS, vsi ti predlogi, tudi naši, so resnično sporni, tudi DDV je regresiven in bi se lahko kritiziralo. To je regresiven tip obdavčitve. Kar se tiče ETS, pa je veliko strokovnega znanja pri komisiji. Malo sem presenečen, ker tega bo še manj v prihodnosti, to ni veliko, ker imamo resnično ambiciozne cilje pri zmaževanju CO2 torej bo manj kot 4 milijarde evrov. Prihodne 50 odstotkov zajema tudi Norveško in Irsko. Če se bomo zazeli, zato potrebujemo nadomestila. Nadomestila za nekatere države. Polskemu dumpingu. Zato bi torej imeli ta davek. E, Najlepša hvala. In še kot zadnji, Gerard Depre. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala seveda vsem, ki ste sodelovali v razpravi in podali vaše komentarje in mnenja. Najprej načelo neutralnosti, kar se tiče eh, poročila o večletnem finančnem eh, okviru. Eh, Eh, tudi sam se bom izognil kritikam, ker eh, najno poročilo ni bilo deležno eh, kritik. Kohezijska politika je po mojem mnenju zelo pomembna na evropski ravni. Imamo bolj razvite države in manj razvite države, vseeno pa izpostavljam naslednje. Mislim, da si lahko legitimno zastavimo vprašanja o vsebini kohezijske politike. To je pregled, ki mu ne moremo ujiti, kot smo že slišali. In v določeni eh, fazi bomo morali ugotoviti, kakšen točno je eh, nabor sredstev, eh, ki je dovolj visok in ne previsok. Nadaljeval bom tam, kjer je končal kolega Janoš, glede proračunske neutralnosti, pri kateri sva ustrajala. Mislim, da moramo pri tem ustrajati, to je res. In, uh, ne sme ostati zgolj pri besedah. Če bomo jutri, na primer, morali povečati sredstva in eh, vsakič, ko bomo unesli eh, lasne vire in na to zmanjševali eh, nacionalne eh, prispevke, bo to pomenilo, da ne bomo imeli dodatnih sredstev. Če poskrbite za eh, celovito nadomestilo, in to je tehnična vaja, potem ne bomo imeli večjega proračuna. Ne vem, kako bi lahko torej zagotovili, da se bo proračun povečal, da bomo dobili dodatna sredstva, če bomo poskrbeli za popolno izravnavo. Janoš je govoril tudi o ETS-u. Ne bom eh, skrival eh, dejstva, da je bila to eh, najbolj težavna tema najnih razprav. O tem je treba govoriti. Mislim, da je to namreč točka, pri katerih bo veliko političnih eh, skupin morda prišlo do konsenza, ampak eh, na to bo to zelo problematično. Še besedo gospodu Sarvami. Strinjam se z njim, da eh, moramo biti pogumni in da moramo za to, da dosežemo evropske cilje, ambiciozno povedati, kaj potrebujemo. V določenem trenutku pa se bodo na to morali državljani odločiti, da je Eh, to ustrezen cilj. Ampak vseeno bi izpostavil naslednje. Če bomo to rekli, ne bo nič pomagalo, če federalisti kot jaz eh, rečejo, da strinjam se. Če želimo imeti eh, razpravo o lastnih virih v okviru Eh, pogajanj o večletnem finančnem okviru, potem potrebujemo kar največjo večino Evropskega parlamenta o tem. Če je večina šipka, če se ne bomo poenotili, kar se tiče eh, naših stališč, če ne bomo imeli na mizi nečesa, kar je eh, kredibilno in strukturirano, potem bomo izgubili v pogajanjih svetov. Sam sem pripravljen na to vložiti veliko napora in skupinam pravim, da je treba vse skupaj analizirati ustrezno, uložiti eh, je treba tudi predloge sprejem, seveda, če vas kaj moti, to povejte, ampak pomembno je, da zagotovimo kar največjo podporo eh, stališču Evropskega parlamenta. To je eh, srčika mojega sporočila. Hvala. Merci. Najlepša hvala. nočem nadaljevati te razprave, ampak vseeno bi se rad ozval na besede Žerarja Depreja. Kako eh, zagotoviti ustrezen proračun, brez da uh, bi na nek način uh, rešili vprašanje uh, obdavčenja. Včeraj uh, zvečer sem sodeloval na uh, razpravi o uh, Evropi in vesolju. To je bila deseta tovrstna konferenca. Uh, ki poteka letno. Uh, imamo uh, nacionalna sredstva in imamo uh, eh, 14-15 milijard uh, na evropski uh, ravni. Monika Holmajer me bo popravila, če kaj povem uh, na, uh, napak, tudi ona je bila prisotna na tej konferenci. Imamo EGNOS, Kopernikus, Galileo, programe, ki zadevajo vse evropske državljane in o tem je treba ljudem kaj povedati a smo bolj učinkoviti pri porabi sredstva na nacionalni ravni in eh, evropski ravni, a ne bi bilo morda bolje na evropski ravni eh, združiti vsa ta sredstva. To pomeni, da prenesemo sredstva iz nacionalnih proračunov, zmanjšamo nacionalne proračune, države pa na voljo evropskega proračuna dajo eh, ta nacionalna sredstva. In to na to zagotovi evropsko dodano vrednost. Lahko gremo onkraj 1,3 odstotka BND. To je treba pojasniti evropskim državljanom. Naš proračun danes je nerazumljiv. 80 odstotkov eh, denarja gre državam članicam, 20 odstotkov jih ostane za uh, tiste ukrepe in programe nad nacionalno državo. carinske uh, eh, dajate bodo izginile, s tem, ko sklepamo vedno več uh, prostotrgovinskih uh, sporazumov, tako da uh, tega lastnega vira ne bo več. Uh, na to uh, škodimo tudi našim kmetom, ko naprimer podpisujemo uh, sporazume z Merkosurjem. Vse to je treba upoštevati. Čakajo nas tudi evropske volitve naslednje leto in uh, neverjetno je, da uh, proračun oblikujemo, preden bi se odločili uh, eh, na volitvah. Sam sem bil izvoljen leta 2014, nekateri od vas ste uh, sodelovali v pogajanjih leta 2013. Na to pridemo uh, za poslansko klop in gledajte, proračun je že bil odločen in uh, razdeljen. To je precej čudno. In uh, to težavo je treba na nek način premostiti in uh, brez doma bo to zelo zanimivo in veselim se tega dela. Toliko več na našem okviru, toliko o lastnih eh, virih, v katere polagamo toliko upanja. Besedo pa bom predal še gospe Tomaj, izvolite. Da. Imam vprašanje v zvezi z dnevnim redom, če dovolite. Časovnica, torej, to vas zanima. Uh, Rok za odajo prilogov spremembe je 31. januar. Glasovanje v odboru za proračun pa je predvideno na zasedanju 21. in 22. februarja. Na to pa nas čaka razprava in glasovanje na plenarnem zasedanju v mesecu marcu v Strasburu. Toliko sedaj pa Daniele Vjoti, naš splošni eh, poročevalec za proračun za leto 2019. Hvala lepa za razpravo. Danes eh, dopoldne. Ne bom govoril o dokumentu, ki ste ga že dobili, ki ste ga že imeli priložnost prebrati naslednjih dneh boste imeli še več časa, da ga preberete, analizirate, tudi kritizirate seveda in spremenite. Samo nekaj vsebinskih splošnih pripomp. Naj vas pa zunanjih dejavnikov. Prvič, odvisen bo od razprav. Oveč je prihajajoči Brexit, torej 2019, proračun za to leto bo. Sedaj imamo tudi kolege v svetu, ki jih moramo tudi upoštevati, glede proračuna. Damo sebi namen. Ne skušamo se boriti proti populizmu in euroskepticizmu in samo slogani. Ne, potrebno je izvajati pravo pristno politiko. Imamo določene sek na našo stran. Naj se zahvalim gospodu Murešanu za opravljeno delo lani, mojemu predhodniku torej. vzoru 2020 CIF, torej velikim projektom. Mislim, da je to bilo dobro upravljeno delo. Za naslednje leto pa mislim, da se moramo bolj družine, potrebno je biti bolj drzen pri projektih, ki smo jih že začeli. Erasmus, Evropska pobrsada, osredotočati tudi na hrbtenico našega gospodarstva, to so MSPI. osredotočiti se je potrebno tudi bolj na socialno plat. To je bilo tudi danes dopoledne zelo jasno. In to je vedno jasno v razpravah o proračunu. Včeraj in predvčerajšnjem je gospod Prodi predstavil Evropsko strategijo za socialno infrastrukturo komisiji. vzporedno s fizično in digitalno infrastrukturo, je torej omenil tudi socialno. To je socialni steber, ki ga poznamo. Dorasli moramo biti tej nalogi. Proračun za 2019 bo usporeden z razpravami o novem večletnem finančnem okviru in lasnih virih. Tako da moramo zagotoviti, da bomo lahko pri socialnem stebru izpolnili naše obveze. Tega v tem trenutku ne počnemo. In še zadnja točka v dokumentu, seveda, govorim tudi o ECO in drugih zadevah. Želim pa izpostaviti še tole in si moramo gledati, kako bomo s tem ravnali v naslednjem letu. Migracije. Slišali smo to tudi že v prejšnji razpravi. Potrebno je ločevati, začeti ločevati med migracijo in obrambno in varnostno politiko. Migracije si je potrebno ogledati kot nekaj, kar bo tema za prihodnost. Je pa ena točka, s katero se ne strinjam popolnoma. Gospod Oettinger je to omenil danes eh, dopoledne. In sicer, dejal je, ni tako težko nadzorovati naših morskih meja. Ni. Enostavno, to je zelo kompleksno, zelo težko vprašanje. Ne samo zato, ker je to tehnično zahtevno vprašanje, temveč tudi zato, ker želimo zagotoviti, da ko varujemo naše meje, storimo to na humanitarno spremel, sp, oprostite, spremljiv način. Kot Evropa se ne moramo osredotočati na obrambo brez solidarnosti in humanitarnosti kot eh, podlage za našo politiko. Govorimo o finančnih zavezah, začeli smo lani, morali pa si bomo to ogledati še veliko bolj dalekosežno. Potrebno bo investirati tam, kjer vidimo, da nastajajo težave zaradi imigracije. Investirati tam, kjer je revščina. In investirati tam, odkuder migracija prihaja. Sčasoma bomo morali se lotiti težav pri viru. Sedaj pa, kar se tiče naše metode. Kot sem dejal in kot smo videli lani, pa tudi kot smo slišali danes dopodne o, v razpravi o večjem finančnem okviru za prejšnje leta, je eno glavnih vprašanj, kjer moramo skušati biti enotni v parlamentu to, da vsaka nova zamisel, ki prihaja sveta, kadarkoli svet želi nove politike, mora to biti povezano z novim načinom financiranja. ne želim vedno znova odpirati te razprave svetom. Enkrat bi bilo dobro, če ne bi stališča sveta dobili čisto na koncu, v zadnjem trenutku. Kako teče usklajevanje postopek in kako se pripravlja časovni razpored za usklajevanje postopek. Skupin za to. Naj končam. in povem, da je to moj prioritični skupin v vseh fazah priprave poročila. Moj namen je enak letos. Joti. Najlepša hvala, gospod Vijoti. Hvala za smernice, ki nam jih predlagate in to nas sem do sedaj sodeloval pri štirih takšnih uh, spravnih postopkih in obstaja tudi določena teatralna razsežnost. Tedne in tedne se ničesar ne zgodi, nič se ne zgodi. Parlament loči zadnjo noč v praksi. Pred vami je sedaj eh, ta izziv. Skupaj bomo eh, poskusili razviti to metodo. Mislim, da je treba s pravnim postopkom začeti takoj, ampak eh, parlament mora jasno povedati, kaj želi in si v imenu e LS Monika Holmajer. Hvala lepa, predsednik. Najprej se želim kolegu zahvaliti za predložitev novih smernic in tudi za to, da je v tem kar nekaj točk za katere smo se skupaj zelo intenzivno borili. Čeprav posebno, če pomislim na program Erasmus in na razprave, ki smo jih vodili s državami članicami in tudi našim mladim. Dejansko prinese kaj mladim. Ker pa imam še nekaj vprašanj, pa je pobuda za mlade. To posebno poročilo računskega sodišča sem tudi prebrala in rada bi vedela, kaj deti za to, seveda tega ne bomo mogli razrešiti, vsekakor skušamo vsakokrat napredovati, kolikor le gre, kolikor to ukvir delovna mesta, tako nastaja potem več delovnih mest kot na drugih področjih in zato si želim, da bi to bilo tudi težišče razprave. Agencije želimo narediti operativne, še prav posebno hitro raztočih je to včasih vodilo do težav. To je v, ne, mislim, da so ne za vplivi do vlad, ki izvajajo vačevanje, ampak tako pač je. Včasih je to potrebno. Za proračun smo se predvsej držali tudi subsidijarnosti in izbonske pogodbe. Kaj to pomeni? To pomeni, da na današnji konferenci ne bi razumela nasplošno kot negativno. Digitalizacija bo prinesla tudi veliko delovnih mest. Ima pa tudi negativne plati. Digitam več je tega, da bodo ljudje imeli dostop do mreže, da bodo lahko izkoriščali digitalizacijo in da bodo izobraženi, dovolj izobraženi, tudi boljši dostop na trg dela za ženske. Mislim, da smo malo prevzetni, ko skušamo z 2019. Se mi zdi, da po ženevski konvenciji pokažemo solidarnost begunci, vendar pa ne more kar vsak nezakoniti priseljenec. Pravijo sicer, da je vse lepo in prav, ko ni več vaških ukrepov, potem pa so naši pomočniki v LER, skupina ima nekaj dvomov, mislimo, da je svet že dovolj varen, ampak to je to, hvala. Gospod Depre, Zdaj je parola, mišel Tarant. Gospod Tarant, eh, zapustiti ob 12. uri, pa še videl sem ga, da odhaja. Zato sem mu najprej eh, predal besedo. Brez skrbi, eh, gospod predsednik, všeč mi je poročilo gospoda Vjotja. Tudi zato, ker je bolj omejeno za razliko od nekega ogromnega kataloga prejšnjih poročil, je to poročilo strukturirano. No, ne strinjam se s popolnoma vsem, ampak to je eh, besedilo, ki ga lahko preberemo, ki je razumljivo in ima jasne smernice. Včasih celo prejasne smernice. Naprimer, piše, da eh, mora proračun za leto 2019 odgovoriti predvsem na uh, izzive, s katerimi se sooča Evropska unija. Ne vem, eh, pomoč, po, po mojem je to morda uh, ubeseditev, ki gre malce predaleč, ampak politično sporočilo je dobro sporočilo. Ko govorijo o za doseganje naših ciljev lahko bi naprimer spodbujali uh, stike med mladimi in uh, uh, podjetji tako visok, da bi lahko pozitivno odgovorili na uh, vse uh, zahteve za sredstvo. No, uh, obeležili smo 3D. Moram reči, da je to precejšen izziv. No, kakorkoli, to je precejšen izziv. Strinjam se z nekaterimi pomisleki sicer v zvezi.